kratko o situaciji v Jemnu. Besedo ima znova komisar Han. Potem pa bomo začeli z razpravo. Izvolite, gospod komisar. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvaležen sem za to priložnost, da lahko v imenu Federike Mogherini z vami lahko razpravljam o situaciji v Jemnu. Uh, problemi v, v, v Bližnjem vzhodu in v Jemnu zahtevajo večjo prisotnost mednarodne skupnosti. Jemen ima strateško pozicijo ob Adenskem zalivu in je na um, <clears throat> križišču med afriškim rogom in bližnjim vzhodom. In obstaja veliko tveganja širitve te krize v tej regiji, ki je že veliko trpela. In zadnji, uh, zadnji dogodki v Hadramautu kažejo, da teroristični, uh, teroristične organizacije kot je Al-Kaida so že udrle v sa Somalijo in tudi Daiš uh, eh, sedaj uh, cveti zaradi tega, ker tam ni nobene oblasti. In to je grožnja za vse države v tej regiji. In morajo, te države se morajo spopasti z varnostnimi vprašanji in druga alternativa pa je kaos. 4. julija je, bil, je minilo 100 dni, odkar je predsednik Hadi uh, eh, očel v uh, eh, Zil. Uh, in uh, to je začetka operacije proti Hutijem v Jemnu. Država se sooča z uh, humanitarno krizo. Več kot 3000 jemencev uh, je uh, ranjenih in 20 milijonov ljudi, približno 80 odstotkov prebivalstva, torej potrebuje človekoljubno pomoč in imamo tudi krizo s hrano. In torej več ljudi je v stiski v Jemnu trenutno kot v celotnem Sahelu. Stališče Evropske unije je jasno in zato e, zaključki, in imamo tudi zaključke sveta iz 18. aprila. Večkrat tudi v skupni izjavi visoke predstavnice in e, e, komisarja smo poudarili, da ni nobene druge rešitve, kot je obseg, eh, torej kot je politični proces v okrilu OZN in podpiranje dialoga med različnimi stranmi. Um, širjenje hutijev, kar ni v skladu z resolucijami OZN, je nekaj nespremljivega. In samo širok konsens, politični konsens, ki bo temeljil na resoluciji OZN, dvaindvajset šestnajst lahko nudi trajno rešitev eh, in mm, pomaga pri boju proti terorističnim skupinam in nestabilnosti. Vsaka dolgotrajna rešitev mora se soočiti z vzroki nestabilnosti, ki temeljijo na uh, zgodovini in sociodemokratskih uh, odnosih. EU uh, podpira posebne, posebnega uh, os, odposlanca Šejka Ahmeda, da uh, torej zauzame uh, eh, pravo politično uh, stališče. Od 15. do 20. junija uh, in sestanki takrat pomenijo vrnitev na pravo politično pot. Potrebu, in podpiramo torej delo posebnega odposlanca, ki mora najprej uh, eh, m, uresničiti uh, trajni, trajno primirje. In Evropska unija se sedaj obrača na vse stranke v Jemnu in tudi na hu, Hutije. In mislimo, da je uh, pomembno, da je treba vzpostaviti realistično pot do miru v skladu z eh, resolucijo OZN 2216. In vse naše stališče je jasno, moramo imeti politični dialog in nobenih, eh, nobenih pogojev pri tem ne sme biti. In upoštevali bomo vsa stališča v nekem širokem politični ureditvi humanitarni vpliv eh, tega boja in eh, vpliv, njegov vpliv na civiliste, zlasti na otroke, je postalo že alarmantno in je še poglobilo eh, humanitarno krizo. Eh, ciljanje na, na infra, civilne infrastrukture in na skladišča OZN ali bolnišnice je nekaj nesprejemljivega. In v tem okolju je še bolj ključno, da humanitarna pomoč pride, doseže ljudi v uh, Jemnu. Evropska unija je trdna pri pomoči uh, jemenskemu ljudstvu v, uh, in želi doseči tudi premirje. In to to bi moralo pomagati tudi pri delitvi humanitarne pomoči, goriva, hrane in um, glavnih drobrin v skladu z neutralni, principom neutralnosti in neodvisnosti. In zato je ključnega pomena, da dostop do jemna za komercialne uh, ladje in uh, ter torej, da pride do tega in da se izvaja resolucija 2216. Inspekcije OZN bi morale biti izvedene, zato to, da bi prišlo tudi do um, pregleda ladi, ki so namenjene v Jemen. Vse pozivamo, da uh, spoštujejo mednarodni, uh, mednarodne zakone, eh, zlasti kar zadeva zaščito civilistov. Vsi bi se morali vzdržati uh, st, uh, streljanja na civilne infrastrukture, na bolnišnice in tako dalje in, eh, in tega, da civilne zgradbe uporabljajo za vojaške namene. Vse strani bi morale zagotoviti varnost zdravniškega osebja in eh, človekoljubnih delavcev in bi morali pomagati pri prehodu uh, humanitarne pomoči v najbolj prizadete regije. Uh, Evropska pomoč Evropske unije je znašala že 25 milijonov evrov, eh, zato da bi odgovorili na najbolj nujne zahteve. Spostavili eh, smo tudi diplo, diplomatske pomoč, za, ki bo pomagala eh, razdelitvi humanitarne pomoči. Veliko je treba postoriti, vendar pa bo humanitarna pomoč re Eh, le kapljica v morje, če eh, ne, bo, ne bodo spostavljene povezave z eh, jemnom in če bo jemen še vedno oviral razdeljevanje pomoči. Rešitev te krize mora biti politična in, in razne polarizacije. in sektorska eh, in razdelitev na, sekt, na sektore zagotovo uh, ni v pomoč. EU pomaga, sodeluje z OZN eh, za to, da bi, našli, da bi hitro našli pot za mir. Hvala za vašo pozornost in uh, veselim se že razprave. Grazie, e Hvala, gospod komisar. Sedaj začenjamo razpravo. Mm ki bo nekoliko intimna, vendar pa pozdravljam tudi vse obiskovalce v Evropskem parlamentu v imenu političnih skupin. Ima sedaj besedo gospa Aljo Mari za dve minuti. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod eh, komisar. Danes Jemen kristalizira večino napetosti in pa rivalitet, ki obstajajo na Bližnem vzhodu. Perzijski eh, zaliv lahko izgubi svojo geografsko eh, ravnotežje in to neravnotežje v zalivu lahko vpliva na celotni Bližnji vzhod in tudi na države ob Adenskem zalivu. Destabilizacija bo prav gotovo vplivala na našo situacijo. Tisti, ki mislijo drugače, se eh, motijo. Eh, vpliva lahko na gospodarsko, varnostno in kulturno situacijo. In zato se Evropska unija mora zanimati za to, kar se eh, dogaja v tej državi, ki je daleč pa slabo poznala, ampak eh, prav gotovo se dogajanja tam bo čutila tudi pri nas. Eh, Bahrein, Egipt, Jordanija, eh, Kuwait, Maroko, eh, Sudan in Katar so države, ki jih podpira Zahod in prvič izvajajo skupno vojaško operacijo proti Hutijom in Dajšu. Podariti moramo, da so to države, ki se običajno tekmujejo med sabo, ampak danes delujejo skupaj. In Tako kot vi tudi jaz mislim, da vojaško posredovanje ne more ponovno dolgoročno zagotoviti eh, ravnotežja. Ne smemo pozabiti, da so zaljivske države naši prvi zavezniki v boju proti Daješu in proti terorizmu. In zato vam postavljam naslednje vprašanje. Kaj dela Evropska unija sama, da bi sodelovala pri ponovni vzpostavitvi stabilnosti v Jemnu? kajti ne gre samo za to, da bi podpirali to ali ono pobudo, kajti mi nimamo interesov v tej regiji, nihče nas ne more tega obtožiti, zato lahko ustrezno eh, posredujemo. Kaj dela EU, da pomaga civilnemu prebivalstvu, ki so prve žrtve napadov vojske? In ali imate namen to situacijo izkoristiti za to, da sprejmete pobude? za ustvarjanje novega položaja za ženske v tej državi. O teh malo govorimo, njihov status pa je verjetno najnižji na svetu. Hvala. Hvala, gospod Hovit. V imenu skupine socialistov in demokratov za dve minuti. Much, Lepša hvala, gospod predsedujoči. Prav je, da v tej razprati, razpravi govorimo o humanitarni katastrofi, ki se dogaja v Jemnu trenutno. OZN so proglasile eh, humanitarno krizo, kar 80 odstotkov ljudi potrebuje pomoč. Več kot ena tretjine eh, ljudi, 11 milijonov ljudi potrebuje eh, hrano. Danes se je, je, jim je pridružilo še 2 milijona. E, država je samo trenutek od lakote. Ogromno ljudi je, dobi, je ogromno otrok je izgubilo dostop do uh, e, izobraževanja. Zato naša uh, resolucija kliče po humanitarni pomoči in moja skupina stoji ob strani vsem tem se borimo proti nasilju Hutijev in ISIS-a in, Daj, ISIS-a in Dajša. Uh, eh, ka, raz, razmislimo lahko, kakšni bodo humanitarne posledice bombardiranj in, uh, in uh, ostalih vojaških akcij. In Hadi se je, um, torej je bil izgnan in nima več vstopa v državo. Kakorkoli varnostni svet na podlagi 51. člena pravi, da je treba, eh, da je treba državo braniti pred zunanjimi napadi. In eh, tukaj pozivamo k političnemu procesu, ki bo zaključilo s takimi, eh, s takimi dejanji v, v Jemnu. In razvoj mora imeti pomembno, podla, eh, pomembno vlogo v tej revni državi, če želimo, da bo da bo eh, država postala uspešna. Vendar pa je treba najprej zaključiti, eh, zaključiti z nasiljem, tako da bomo lahko eh, tudi prišli do razdeljevanja humanitarne pomoči. Hvala v imenu EKR Tanok za eno minuto. Gospod predse, predsedujoči, Jemen je primer um, arabske arabske pomladi in tukaj gre tudi za vojno, ki jo, ki jo podpira Iran in po drugi strani pa tudi uh, eh, Saudska Arabija. Saudska Arabija je vojaško posredovala v um, pristanišču Adnu, ki je um, oporišče predsednika Saleha. In več kot 3000 ljudi je bilo uh, umorjenih, veliko civilistov, ravno zaradi bombardiranja bombardiranja uh, Saudske Arabije. In govori se tudi o kršitvi mednarodnega prava vseh strani in še bolje zakomplicirano zaradi prisotnosti Al-Kaide eh, na arabskem polotoku. Evropska unija nima velike vloge razen podpiranja eh, humanitarne pomoči in zato pozivam da, eh, vse strani, da se vrnejo za pogajalsko mizo in da prekinejo vse nasilje. Hvala. Gospod Tanok. E, imamo vprašanje strani gospoda Carverja. Sprejmete vprašanje? Da, gospod Carver. Najlepše hvala, gospod Carver. Ne glede na naše politične razlike, ali tudi vi podpirate Eh, priznanje Somalilanda na drugi strani eh, zaliva. Somaliland pomaga eh, um, um, begunce, ki so zbežali iz Jemna. Ja, najlepša hvala. Mislim, da Somalilandci zasluži priznanje. To je demokratska podpi, država, podpira vladavino prava, je uh, stabilna država, ki se bori proti terorizmu in zaradi vseh teh razlogov in zaradi zgodovinskih razlogov je bil tudi eh, britanski protektorat in je v skladu z eh, list, listino OZN si to zasluži. Vendar pa danes ne govorimo o Somalilandu, čeprav mi je blizu. Danes govorimo o tem, kaj se dogaja v Jemnu. In seveda je tam eh, humanitarna kriza in kot sem že povedal, in številni begunci so zbežali prek Adenskega zaliva v uh, Somaliland. In vem, da si tamkajšnja vlada prizadeva za to, da bi sprejeli ta pritok beguncev. Najlepša hvala. Eh, zahvaljujemo se tudi vladi, da to počne. Hvala. Sedaj pa gospod Šake, gospa Šake za dve minuti in pol v imenu skupine Alde. Najlepša hvala. Reveži v Jemnu se trpijo zaradi pomankanja demokratične vlade in uh, nasilja uh, je, je izbruhnilo. Na tisoči ljudi je bilo ubitih, veliko večjih je bilo ranjenih v zadnjih nasilnih napadih, ki so se začeli spomladi tega leta. In sporočilo, da koalicija uh, eh, Saudske Arabije uporablja uh, kasetne bombe in to, če je to potrjeno, bo to imelo resne posledice. In uh, zato bi morala neka preiskovalna komisija uh, preiskati uh, ali gre tudi za um, zločin proti človečnosti. Jemenci si zaslužijo pravičnost in potrebujejo tudi stabilnost. Več spoštovanja bi moralo biti do človeških življenj in um, treba je končati s tem trpljenjem. In zato vse pozivamo, da nehajo, da se preneha uporaba uh, nasilja. Ko ljudje trpijo Al-Kaida, islamska država in druge teroristične organizacije, imajo tega korist in rastejo. In eh, vedno večja uh, negotovost um, ovira tudi uh, humanitarno pomoč in to vodi v kaos. Vidimo Eh, kaj se, torej, da se situacija še je zaostrila. Teroristi sedaj rekrutirajo otroke in jih uporabljajo za vojake in mislim, da je to nekaj nesprejemljivega. Mi moramo delati in zagotoviti, da pride do dialoga in obstaja politična rešitev, vključno z bolj re, konstruktivno vlogo eh, regionalnih akterjev. In Mm, to je nekaj, kar si želimo. In mislim, da bi EU morala znova razmisliti o partnerstvu z določenimi državami na Bližnjem vzhodu zunanji akteri bi morali nehati posredovati in mor, ne bi smeli več prilivati olja na ognj, ogen. Mi pa moramo, mi EU moramo podpreti vsa prizadevanja OZN, ki bodo vodili k politično, politični rešitvi. EU bi morala narediti več, postati, postati igralec v prvi vrsti, zato da bi se prizadevanja OZN uresničila. Hvala. La parola ora per... Hvala sedaj pa v imenu Gue, gospod Kouzo Permuj. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Res najlepša hvala. Sedaj se soočamo s konfliktom, ki povzroča veliko trpljenja in ki nam istočasno jasno ka kaže, kaj je v tej regiji. In ta kaos je nastal iz eh, zaljivske vojne in tudi zaradi enostranskih intervencij. Mi pa ne delamo nič. Ustvarila se je koalicija, ki jo vodi Saudska Arabija in eh, ta bombardira eh, z prepovedanim orožjem in prav tako vpliva eh, na civiliste. Vojaško posredovanje ne bo prineslo samo po sebi rešitev. Želimo, da se pomorska blokada konča. Želimo, da eh, se preneha trgovina z orožjem in želimo, da se uporabi in spoštuje eh, kodeks o orožju EU. Hvala lepa. Gospod Karver v imenu zelenem. Eh, Všeč mi je vaš komentar, da je dolgoročna politična rešitev edina možna v tem primeru, kajti eh, tukaj eh, kaos, ki je nastal, pomaga samo eh, ekstremistom in ustvarja tudi plodna tla. Vendar pa je treba nekaj narediti tudi kratkoročno, zato da se omogoči humanitarno pomoč. Zato podpiram eh, predlog, da se naredi odmor Eh, v bojevanju, tako da se lahko zagotovi humanitarna eh, pomoč. Moramo pa tesno spremljati tudi to, kaj dela koalicija. Eh, Združeno kraljestvo tesno sodeluje, pravzaprav je to sodelovanje blizu vojaški intervenciji legalnost teh ukrepov, tega ukrepanja je vprašljiva in moramo spremljati točno, kaj se dogaja. Ne smemo dopustiti, da se bodo eh, stvari odvijale same po sebi, mi bomo po strani opazovali ljudi, eh, izjemna bojo pa naprej trpeli. Hvala lepa, gospod Smit. V imenu AFD e gospod Karl. Pred dvema Eh, tednoma smo sprejeli delegacijo Južnega gibanja, v katerem je več različnih eh, političnih eh, strank. In eh, te so zagov eh, zagovarjali, da, da se ponovno spostavijo meje iz leta 1999. Eh, vodja je opisal tragično situacijo, povedal je, kako huda je humanitarna kriza in eh, humanitarna eh, po pomoč prihaja od severa. Eh, Aden je namreč blokiral. Potem je povedal, da je tudi vedno več eh, žrtev in kako je uničena jemenska infrastruktura. Eh, po celem svetu se moramo dogovoriti o pravilnem diplomatskem pristopu za premirje. Tragična humanitarna kriza, ki jo je omenil kolega, mora biti rešena in sicer prioritetno. Potem je tu še drugo vprašanje, to pa je, eh, zakaj ne bi v dialogu z, eh, za, bile zastopane tudi delegacije iz južnega gibanja. Moj eh, vtis je, da niso dovolj eh, zastopane. Sedaj mora svet sprejeti, da obstaja razdelitev med suniti eh, in šiiti. Eh, Jemen je danes tragičen primer vsega tega in posledično sprašujem, ali ne bi mednarodna skupnost morala razmisliti o tem, ali bi združeni jemal bil prava rešitev. E, sam osebno mislim, da bi e, razdelitev jemna e, na meje, ki so obstajale prej, bila možna rešitev. Hvala lepa. Sedaj pa Sedaj pa imajo besedo posamezni govorci, sedaj ima besedo gospod Pošpil v za minuto in pol. Ja, sem tu debato veliko pozorne poslov. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo eh, pozorno sem spremljal to razpravo in spremljal sem tudi in poslušal govor komisarja. Upam, Eh, da bom danes lahko povedal to, kar menim. Danes govorimo o situaciji v Siriji, Iraku in govorimo o islamski državi. Veliko krat pa pozabimo na Jemen. Situacija v Jemnu pa je ravno tako huda, kot je ona v Siriji. Jemen je strateško zelo pomembna država in če se bo ta konflikt še nadaljeval, potem se lahko uh, preoblikuje v mednarodno konfrontacijo niti. Zato menim, da bi morali situacijo umiriti, da bi morali uporabiti vse napore, vsa sredstva na našo razpolago, tako da bi Eh, konflikt rešili. Sem skeptičen sicer, da bi ta konflikt rešili, ampak dobro bi bilo, da bi vsaj zmanjšali njegovo intenzivnost. To bi koristilo nam vsem, kajti ta državljanska eh, vojna pomaga samo teroristom, ki delujejo vajemno in to je lahko zelo nevarno. Prava eh, centralne vlade v Jemnu samo še krepi islamsko državo in zato bi želel pozvati EU, da okrepi politični dialog in da zlasti poskuša rešiti humanitarno krizo, ki je zelo huda. Stotine tisoč ljudi trpijo. Parola a lei, prego. Minuto za minuto gospod Kan. Gospod predsednik, sto dni poteka konflikt in varnostna in humanitarna situacija je vedno slabša. Žalujem za vsemi izgubljenimi življenji v tem konfliktu in skrbi me tudi to, da se bo lahko to nasilje eh, spremenilo tudi v regionalni konflikt. Če bi do tega prišlo, bi bil eh, bližnji vzhod še bolj nestabilen in to bi ogrozilo tudi naše varnostne in gospodarske interese. EU ima moralno odgovornost pomagati jemnu in uh, jemen. Eh, Jemencem. Najprej je treba končati nasilje, za, eh, zahtevati premirje, zato da se zagotovi humanitarna pomoč prebivalstvu. EU lahko naredi pa samo toliko, kolikor je v njeni moči. Zato bi želel pozvati sosedne države, zlasti Iran, da naredijo vse, da zagotovijo boljše življenje za vse državljane Jemen. Slabe vlade, korupcija, brezposelnost, šibke socialne storitve, vse to je, se je poslabšalo zaradi konflikta eh, v Jemnu. Eh, Evropska unija bi morala uporabiti svoje mednarodne izkušnje iz eh, drugih področji, zato da bi pomagala eh, ustrezno sposobiti tudi jemensko vlado v dobro vseh državljanov. Minuto, ne, hvala, gospod Fotiga, za, gospa Fotiga, za eno minuto. Panje komisaržu. Najlepša hvala, eh, gospod predsednik. Gospod komisar, kaos in pa konflikt v jemno sta vedno hujša. Država postaja podobna Libiji in drugim državam, ki so zdrsnile v takšen konflikt. Država je propadla. E, intervencija, ki jo vodi koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ni uspešna. Prišlo je do upočasnitve pogajanj ki jih vodi Al-Ahmed, predstavnik Združenih narodov za Jemen. Prav tako lahko v medijih preberemo, da potekajo razprave v Omanu in upamo, da bodo vsi napori prinesli tudi uspeh. Jemen je poln trpečih ljudi. Priča smo pravi humanitarni krizi in Evropska unija mora odigrati svojo vlogo za to, da oblaži ta konflikt. Tudi visoka predstavnica bi morala organizirati humanitarno pomoč. Hvala lepa. La Najlepša hvala. Sedaj ima besedo gospa Gomeš za eno minuto. Jemen se je znašel tik pred neobvladljivim sektarskim konfliktom in zadnji trenutek je, da bi začeli z diplomatskimi kontakti, da bi situacijo rešili. Sicer bo prišlo do kaosa, prišlo bo do še večjega trpljenja, do uničevanja dediščine in to bo pomenilo eh, težave tudi za sosednje eh, države. Zagotoviti moramo, da gibanja, kot so Islamska država in Al-Kaida, ne napredujejo več. Um, omejiti je treba njihovo napredovanje. Problem je v tem, da eh, breme nosi civilno prebivalstvo, zlasti ženske in otroci in morali bi se opreti tudi eh, pomorski blokadi, ki jo je eh, usilila Saudska Arabika. Visoka predstavnica mora zahtevati, da države članice izpolnijo svoje obveznosti pod mednarodnim pravom in eh, pravili EU, kar zadeva dobavo orožja državam, ki v uporabljajo potem to, drž, eh, to orožje proti civilnemu prebavstvu, to žal počne tudi eh, Saudska Arabija. Najlepša hvala, s tem smo zaključili seznam govornikov in sedaj imamo postopek Catch the Eye, štirje govorniki. Kjer je ta? Poljša. Najlepša hvala za besedo. Najprej eh, bi želel reči, da sosedske države eh, jemna, eh, sprejemajo eh, begunce. Eh, hvaležni moramo biti za to in moramo se zavedati nasprotja, kateremu smo priča v odnosu do beguncev in imigrantov, eh, o katerih včasih govorimo v tem parlamentu. Drugič, krizo je treba rešiti s diplomatskimi sredstvi. Najprej tako, da se ustvari premirje, da bo omogočena humanitarna pomoč. Tako da Al-Kaida eh, in ISIS eh, ter eh, Saudska Arabija prenehali za bojevanjem. Treba je razviti tudi nove diplomatske pobude za to, da bi se vzpostavila nova jemenska vlada ki bi bila sestavljena iz predstavnikov vseh socialnih eh, plasti eh, jemna. Hvala lepa. Jemen se je znašel v najhujši krizi v letih, ki je posledica konfliktov in pa drugih eh, napetosti, ki so nastale zaradi neenakega dostopa do virov. Tu ne gre za konflikt med dvema kriloma eh, islamske vire. In eh, to, kar se dogaja, predstavlja veliko nevarnost za celo regijo. Zelo me skrbi ta situacija, ki se tako hitro slabša. To lahko še bolj poslabša eh, in poveča regionalne napetosti in lahko poveča možnosti za široko vojno številke kažejo na to, da smo res lahko zaskrbljeni zaradi situacije. Taka izguba življenj se ne sme nadaljevati. Podpiram komisijo eh, v zvezi z podporom Jemeno in podpiram napore za eh, diplomatski proces. Treba je narediti vse, da se kriza zmanjša. Pozdravljam tudi delo Združenih narodov, Prav tako želim podariti, da je humanitarna pomoč izjemno pomembna. Samo širok politični konsens med vsemi akterji lahko eh, zagotovi trajno rešitev, mir, eh, enotnost, neodvisnost in teritorijalno integriteto. Gospod Mirijas, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Situacija v Jemnu je še vedno eksplozivna in zelo nevarna. Država se potaplja v kaos. V zadnjih šestih mesecih smo v eh, medijih lahko veliko prebrali o prelivanju krvi, o vojaškem posredovanju Saudske Arabije, potem je tu pomorska blagada, eh, Potem smo lahko brali, da so odšli tudi predstavniki Združenih narodov zaradi varnostnih razlogov. Eh, ravno tako eh, lahko beremo o eh, preganjanju ljudi iz verskih razlogov, o lakoti. Veliko ljudi beži v sosedne države. Istočasno pa ti ljudje želijo priti v Evropo. Tudi mi v Grčiji. Eh, se srečujemo z migranti iz eh, Jemna. Eh, istočasno pa tudi džihadisti širijo svoj vpliv. Kaj lahko naredimo? Tesnejše sodelovanje z mednarodnimi organizacijami OECD in drugimi nam lahko pomaga rešiti situacijo v jemno. Tam potrebujemo politično rešitev. Hvala lepa. Gospod Jakovčič. E, Gospod predsedujoči, ne želim spregovoriti sedaj tukaj v tej dvorani, vendar pa Če ima Alde samo eno minuto na voljo, potem bi želel, da bi to uh, minuto dali gospej Bilbao. Um, če je, jih, je pet govorcev, potem je v redu. Če jih je pa samo štiri, potem pa prosim, da bi to predamo gospej Bilbao, ker se je javila pred menoj. No, e, no. Ni, zdi se mi, da je gospa Bilbao sploh prosila za besedo. Če želite, vam dam besedo ali pa dam besedo vam. Ja, vsaj potem. Izvolite. Gospod predsedujoči. Sedaj je posem jasno, da smo se znašli pred novo humanitarno krizo. Tega se moramo zavedati. Situacija, kateri smo danes priča v jemno, se ne bo končala od danes na jutri po vojaških intervencijah se začnejo oblikovati različne milice, paramilitarne skupine, ki delujejo v Jemnu in kaos je popoln. Evropa se je znašla pred novim velikim izzivom eh, in pred novimi potrebami po humanitarni pomoči. Eh, milijoni ljudi bodo lačni, ogromno otrok eh, se bo znalo v, znašlo v situacijo, kjer ne bodo vedeli, kako preživeti do jutri. Komisijo pozivam naj res se potrudi, da se najde rešitev, da eh, vse eh, sprte strani eh, zberemo okoli pogajalske mize. To je edini način, kako zmanjšati konflikt in kako se izogniti tej humanitarni katastrofi, pred kateri smo, nažalost. Gospa Bilbao, povejte, ali ste prosili za besedo? Ja. Imate eno minuto, če želite. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Res sem na začetku prosila za besedo. E, mislila sem, da ste si moje ime zapisali, ampak kakorkoli že. No, je, e, ojemno se danes veliko govori zato, ker e, je žrtov konfliktov bombardiranja. L, e, ljudje trpijo, njihovo trpljenje postaja neznosno. Vse te grozote se ne da opisati. E, otroški vojaki, spe, potem e, špekuliranje z osnovnim blagom, zato zahtevamo ta humanitar, e, humanitarni odmor, zato da bi se lahko potem začel tudi dialog pod vodstvom Združenih narodov. E, želimo, da se razdeli humanitarna pomoč za e, milijone ljudi, prav tako je treba preiskati kršitve človekovih e, pravic, potem moramo začeti razmišljati o ponovni izgradnji te, e, te države. E, baskovski in katalanski turisti so pred osmimi leti že e, umrli v teh krajih in to kaže, kako dolgo traja ta e, konflikt. Hvala lepa. S tem smo zaključili razpravo. Besedo ima sedaj gospod komisar Han. Moment. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, kot sem prej povedal, imamo vsi isti cilj, da bi prenehali s sovražnosti in da bi eh, lahko stekla pogajanja pod eh, vodstvo Združenim narodom med sprtimi strani. Ta konflikt lahko samo poveča nestabilnost in kaos v tem delu sveta. Eh, izpogajano premirje, vajemno pa bi lahko pomagalo ponovno spostaviti zaupanje, to pa bi pripeljalo do rešitve drugih eh, vprašanj na Bližnjem shodu. Samo širok eh, konsens v jemnu, eh, konsens, ki bi vključeval vse strani, lahko prinese trajnostno rešitev za to krizo. Prepričan sem, da eh, se moramo čim prej dogovoriti o korakih, kako eh, zgraditi to zaupanje. To pomeni tudi, da eh, takojšno prekinitev ognja za zagotavljanje humanitarne pomoči. Tako bi mednarodne humanitarne organizacije lahko dostavile tako nujno potrebno hrano in zdravila po celem jemnu. Potrebujemo vključujočo politično pot, če tega ne bo, lahko ta konflikt prerase v širše regionalno vojno, kar bo imelo resne posledice tako za Afriko kot tudi za Evropo. Prišel je trenutek, da vse strani ponovno začnejo se postopkom pogajanj brez eh, predhodnih pogojev, zato da se vzpostavi državna oblast, eh, za dobro ljudi jemna. To je skupna odgovornost vseh strank in akterjev v jemnu in regionalnih akterjev. Vsi morajo delati za doseganje tega cilja. Še enkrat podarjam, Evropska unija ostaja odločena, da bo v celoti odigrala svojo vlogo v tem procesu. Hvala. Komisar Han bo ostal z nami tudi pri naslednji razpravi. In